oziroma tisti, ki se med sabo pogovarjajo, naj nadaljujejo te pogova, pogovore zunaj. Sedaj prvo poročilo z Manuela Fernandesa in Uda Bulmana o izvajanju Evropskega sklada za strateške naložbe. Pet eh, poslancev želi obrazložiti eh, način glasovanja. Prvi je na vrsti gospod Momčilnikov iz skupine sd eno minuto prosim gospod predsedujoči evropski sklad za strateške naložbe deluje že dve leti ampak še vedno ugotavljamo da prihaja do razkola med vzhodom in zahodom julija dva tisoč šestnajst je bila podpora petnajstim državam